tudi eh, vodil je tukaj parlament v Strasburu do leta 2009. Parlament eh, je vse čas držal skupaj, presegal je svoje notranje delitve in služil evropskim državljanom. Spominjam se tega neutrudnega eh, razpravljalca, ki je govoril tu In bil je tudi preprost poslanec. Pridobil je občudovanje svojih kolegov za svoje delo in tudi za uh, vse svoje ideje, za svojo vodstveno vlogo. Vodil je odbor Empel, um, bil je velik evropejec in Francija je s tem izgubila velikega državnika. Spominjamo se sporazuma iz Matinjona, eh, s katerim smo eh, našli rešitev za konec nasilja v Novi Kaledoniji. Eh, vse to je pokazalo, kako velik vizionar je bil. In v četrtek se bo temu človeku poklonila Francija prosim vas, dragi kolegi in kolegice, da se eh, da danes temu kolegu poklonimo tudi tu. Prosim, če lahko vstanete.